zdravstveno ekipo, Luksemburg je poslal ekipo za povezljivost, za sateliti, Nemška, Nemčija in Danska sta poslali ekipo, ki pomaga pri čiščenju vode. To je zelo pomembno zaradi izbruha kolere. Italija, Španija in Nemčija so poslali opremo in osebje za nujno zdravstveno pomoč, tudi to je zelo pomembno zaradi kolere in morebitnih drugih bolezni. Resk EU je sistem za preprečevanje posledic naravnih katastrof in v okviru tega države članice lahko zagotovijo pomoč v Evropski uniji in tudi zunaj Evropske unije in na ta način dejansko rešujemo življenja. Kolegice in kolegi, že od samega začetka moja ekipa in jaz spremljamo razmere, v teh državah in to vsak dan, vse dan. Center za nujno pomoč poznate, nahaja se v Bruslju, smo pa seveda tudi v rednem stiku s strokovnjaki na terenu. Sodelujemo tudi v okviru mednarodnih prizadevanj za pomoč tem državam in prepričani ste lahko, da bo Evropska unija storila vse, kar lahko, zato da pomaga tem trem državam tudi pri prizadevanjih za ponovno izgradnjo. Hvala. Hvala lepa. Vidim, da so kolegice in kolegi iz odbora Envi končno izpustili predstavnico sveta. Če se strinjate, bi gospe siot dali minutko ali dve, da se namesti in nam predstavi potem stališče sveta. Kar počasi, kar počasi. Vemo, da so kolegice in kolegi v odboru Envi zelo zahtevni. Dolgo so vas držali v svoji sredi, ampak kar počasi, ko boste pripravljeni, izvolite. Hvala, hvala, gospa predsedujoča, hvala, da ste mi dali čas, da predstavim naše mnenje. Spoštovane poslanke in poslanci, gospod komisar, hvala, da ste me povabili med, da spregovorimo o tej pomembni temi. Po katastrofah je potrebna solidarnost in sodelovanje, zato da pomagamo tistim, ki potrebujejo pomoč. Nesreče nas veliko naučijo. Nesreče moramo uporabiti kot življenske nauke. Tropski ciklon Idaj in poplave po njem so prizadeli velike dele Južne Afrike. Skoraj tri milijone ljudi je bilo prizadetih v Mozambiku, Malaviju in Zimbabveju in skoraj tisoč ljudi je umrlo. Številni so še vedno pogrešani. V Mozambiku je bilo uničenih 240 tisoč hiš ali pa so bile poškodovane oziroma poplavljene. Več kot 160 tisoč ljudi je notranje razseljenih in več kot 4000 primerov kolere je bilo sporočenih. Prav tako se pojavlja malarija. V Malaviju so ciklon in poplave uničili številna polja zaradi izgube plodov. Bodo trpeli kmetje, ki so odvisni od kmetijske proizvodnje. Prizadete so tudi ženske, prizadeti so otroci v Zimbabveju, so že tako ali tako imeli humanitarno krizo, zato ker žitev ni bila dobra. Omejena oskrba s hrano in podhranjenost sta zdaj še pod večjim pritiskom zaradi tega ciklona. Humanitarne potrebe so vedno velike in zdaj še posebej v teh državah. Potrebna je pomoč v obliko izobraževanja, zaščite, hrane, logistike in sanitarije načrt za humanitarno pomoč zahtevata ali prosita za več kot 340 milijonov dolarjev pomoči samo 23 odstotkov financiranja je zaenkrat bilo zagotovljenega zato bomo potrebovali še več denarja eu in države članice so se hitro mobilizirali v odziv na te katastrofe humanitarna pomoč in pomoč v okviru civilne zaščite je nekaj, kar so države članice in komisija ponudili tem državam. Predsedstvo sveta je sprejelo potrebne ukrepe za to, da bi okrepili ozaveščenost o potrebah. Na spletni platformi smo odprli spletno stran UTA namen Prav tako smo sprožili IPCR, to je naš redni odziv na katastrofe. Zagotavljamo redno izmenjavo informacij med SSD komisijo in državami članicami ter ustreznimi agencijami, zato da vemo, kaj se dogaja na terenu. Tropski ciklon Idaj je povzročil veliko katastrofo in svet bo to obravnaval. Želimo si, da bi razprava stekla gladko. In tudi odbor za razvoj Evropskega parlamenta želi govoriti o tem. Komuniciramo po različnih kanalih in jasno je, da se Evropska unija hitro odzvala. Države članice so veliko prispevale, zagotovile so človekoljubno pomoč, več kot 60 milijonov evrov, in zagotovili so tudi pomoč v blagu v obliki zatočišč in generatorjev, pa tudi opreme za čiščenje vode, satelitske opreme, ekip za nujno zdravstveno pomoč ter drugo strokovno pomoč v okviru mehanizma za civilno zaščito. Romunski strokovnjak je vodil tudi ekipo EU in oni so v Mozambiku že od 23. marca letos. Oni nadzirajo distribucijo pomoči. Na terenu koordinacija teče dobro. Številne države članice so dale na voljo tudi vojaško opremo, ladje, helikopterje in letala za logistiko in prevoz. Države članice so veliko finančnih sredstev namenile tudi humanitarnim naporom in pozdravljamo dejstvo, da je komisija namenila več kot 15 milijonov evrov v obliki humanitarne pomoči. Draga poslanke in poslanci, zdaj nas čaka izvajanje. Tesno sodelujemo z državami članicami in komisijo in jasno je, da mora zaščita biti v bistvu našega odziva. Veliko ljudi je bilo notranje razseljenih, ženske in otroci so še posebej prizadeti. Ženske in deklice so še posebej izpostavljene spolnemu nasilju in spolnemu izkoriščanju. Prav tako moramo poskrbeti, da se bo izobraževanje začelo in nadaljevalo čim prej za teh tisoče otrok, ki so bili prizadeti in tudi pomoč v gotovini bi morala biti zagotovljena, če je to le mogoče. To je naša analiza potreb in našega odziva na izredne razmere. Potem bomo videli, kaj je treba storiti, zato da bi pomagali pri dolgoročni rekonstrukciji. Veselim se že vašega mnenja in veselim se tudi sporočila komisije. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod Rangel za minuto. Izvolite. Hvala lepa. Najprej se želim pokloniti žrtvam te katastrofe v Mozambiku, Malaviju in Zimbabveju. To so ljudje, ki so že prej imeli težko življenje. Za njih je to velika tragedija, ki ima dolgoročne posledice. Tri komentarje imam. Mislim, da je bil odziv Evropske unije pozen, v nasprotju s tem, kar smo pravkar slišali. Gre za Afriko, ki je premalo razvita. Evropa se je prepočasi odzvala Na začetku smo ponudili premalo, zdaj je zadeva boljša, ampak začetek ni bil ustrezen. Predlog je, da bi to imeli na dnevnem redu, da bi okrepili sodelovanje, s tem se strinjam. Upam, da to ne bo samo ena epizoda kajti sodelovanje v evropski uniji mora biti hitrejše in bolj koherentno kot je bilo prve dni po katastrofi na začetku ni bilo tako kot je treba če bi šlo za portugalce bi bilo morda še počasneje Hvala v imenu socialistov, gospod Guerrero Salom. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar. Najprej bi se zahvalil prizadene vse komisije, vas osebno in držav, ki so se odzvale. Morda nekoliko počasi, vendar vseeno so se res odzvale na to podnebno nesrečo. Te tri države je prizadel ta pojav, te države so tako velike skupaj kot Španija, Francija in Italija skupaj. Torej gre za ja, s katerimi se soočamo, s podnebnimi spremembami, s podnebnim segrevanjem. In to prizadeva vse in moramo se skupaj soočiti. Države, ki so prizadete, so tudi revne države in enaka podnebna nesreča bolj prizadane, revnejše, uničuje šole, domove, eh, sanitarne sisteme, Morda se danes zadnjič oglašam kot stalni poročevalec za humanitarno pomoč tega parlamenta. Bi rad eh, zahteval, da se v naslednjem zakonodajnem sklicu napreduje, ko gre za uzakonitev koncepta podnebnega begunca, kajti vedno več ljudi bo, ki bodo morali bežati pred lakoto in pred uničenjem, ki bodo posledica naravnih nesreč moramo jim dati upanje, moramo jim pomagati, priznati njihove pravice. Kajti tisti, ki so vse uh, eh, zgubili razen dostojanstva, ne smejo izgubiti upanja v nas. Hvala. Gue NGL, gospod Pimenta, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Pomoč Evropske unije za Mozambik, Malawi in Zimbabve, je samo kapljica v morje, če upoštevamo, kakšne potrebe imajo te države, kar zadeva prehrano, nastanitve, promet, logistiko, infrastrukturo, civilno zaščito in tako naprej. Potrebe so ogromne. 15 milijonov in enajst strokovnjakov ne bo zadostovalo. Gre dejansko za kapljico v morje. Evropska unija bi lahko storila veliko več in tudi druge države v mednarodni skupnosti so storile že več. Več bi morali storiti, prav tako pa bi bilo treba razmišljati že zdaj o kasnejših fazah. Okrepiti je treba pomoč iz Evropskega sklada za razvoj, prav tako pa bi morali razmisliti o tem, da bi morda odpisali del dolgov. Hvala, zeleni, gospa Valero, izvolite. Hvala lepa, hvala, gospa predsedujoča. Prisluhnila sem Greti Thunberg in ona vedno znova podarja, da moramo zmanjšati izpuste CO2 ampak govoriti bi morali tudi o tistih, ki so žrtve naših izpustov CO2. To so žrtve skrajnih vremenskih pojavov, ki vplivajo na ljudi na jugu. Delati bi morali preventivno in zato bodo potrebna velika finančna sredstva, zato da se bodo države lahko prilagodile pomislite na Mozambik. Že pred nekaj leti je tam prišlo do velikih poplav. Prizadeta je bila zlasti ena provinca. Na to smo uvedli veliko projektov za pomoč, veliko ljudi je bilo preseljenih, zdaj pa smo doživeli ta veliki ciklon leta 2019. Delati bi morali dolgoročno. V Mozambiku imajo veliko rezerv zemeljskega plina. Država bi lahko bila zato bogata, ampak lahko bi prišlo tudi do kontraučinkov. Hvala, to so bili govorniki v imenu političnih skupin. Zdaj pa govorniki v vlastnem imenu, najprej gospod Fernandez. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej nekaj besed sožalja vsem žrtvam, njihovim družinam in prijateljem predvsem izražam sožalje žrtvam v Mozambiku. Sveda pomagati moramo in pomoč moramo še okrepiti. Gledano na vznotr je Evropska unija solidarna, ampak na vzven bi morali še bolj okrepiti solidarnost, kajti podnebne spremembe in posledice podnebnih sprememb bodo vedno večje zagotoviti moramo več sredstev na terenu. Več kot milijon otrok je zdaj v izrednih razmerah. Nujno in hitro moramo pomagati. Prav tako je treba poskrbeti, da ne bomo pozabili na rekonstrukcijo. Tudi tukaj mora biti Evropska unija prisotna in Pomagati bi morali pri razvoju, morda s pomočjo Evropskega sklada za razvoj. Zlasti je treba pomagati Mozambiku. Hvala, hvala lepa. Naslednji je gospod Zorinjo za minuto in pol. Hvala lepa. 14. marca 2019 je ciklon Idaj prizadel Mozambik, potem je bilo veliko dežja in močnega vetra to se je selilo potem proti Zimbabveju in Malaviju. Škoda je v višini milijard, veliko je ljudi, ki so ostali brez domov. Situacija je res dramatična. Veliko jih je umrlo, 60 odstotkov smrtnih žrtev je bilo v Mozambiku in uh, pojavlja se tudi kolera in število mm, obolelih je neznano. Evropska unija je zagotovila pomoč v višini nekaj več kot 12 milijonov evrov in na zahtevo Mozambika je bil sprožen tudi evropski mehanizem za pomoč v izrednih razmerah. Pomoč je prišla iz Italije, Luksemburga, Združenega kraljestva, Španije in drugih držav. Pomagati je treba tem ljudem in veliko se je treba tudi naučiti iz tega. To je zelo pomembno. Naučiti se moramo iz te katastrofe. Delati moramo preventivno. Podnebne spremembe so podnebne spremembe, ki ne upoštevajo meja. Boriti se moramo proti njim, spoštovati moramo pariški sporazum in poskusiti moramo rešiti naš planet. Izražam sožalje, družinam v Malivi, Malaviju, Zimbabveju in Mozambiku. Hvala. Zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Dva imate besedo, najprej gospod Farija, izvolite. Dobro, jaz sem predsednik, sem komisar. Hvala lepa, gospod predsedujoče, gospod komisar. Najprej bi rad izrekel uh, sožalje svojcem uh, žrtev tega ciklona. Ciklon je prizadel tri države, uničil je ogromno domov, žetev je uničena, ljudje nimajo ustrezne zdravstvene oskrbe, prihaja do izbruhov kolere in malarije. Na tisoče otrok je lahko žrtev različnega izkoriščanja. Evropska unija je nekoliko pozno sprožila svoj mehanizem za civilno zaščito, vendar je pokazala, da ima politično politično voljo, da lahko pripravi pravi mašljev načrt za Afriko. No, takšni pojavi morajo biti izjema, ne pa pravilo, zato potrebujemo veliko različnih pristopov, da bomo to lahko rešili. Eh, moramo biti solidarni z žrtvami iz Mozambika, Malavija in Zimbabveja. Moramo pa tudi razumeti, da je v teh državah veliko eh, korupcije, zlasti v Mozambiku. In korupcija je sovražnik, proti kateremu se treba boriti, zato da bodo državljani Mozambika Eh, da se ne bodo znašli v še slabšem položaju. Revščina in korupcija so eh, razlog za to, da Mozambik ni sprejel pomoči portugalske. In eh, torej priča smo nekaznovani korupciji v Mozambiku nekatere, nekatere se muči, ugrablja in tako naprej. In eh, nekateri eh, v Mozambiku so govorili o tem in težko bomo pomagali ljudem v Mozambiku, če se ne bomo zavedali eh, korupcije in nekaznovanosti, ki sta nazoči v tej državi. In Mozambik je tudi žrtev tega. Hvala, gospod komisar, izvolite. Hvala lepa za, eh, to razpravo, ki je koristna za vse nas. In hvala za vašo občutljivost glede te teme. Takšne, takšni pojavi ne smejo biti nekaj sama po sebi umevnega. Ljudje iz Mozambika, Malavija in Zimbabveja potrebujejo našo pomoč in strinjam se z z kolegom Fernandešem in z drugimi, glede njihovega predloga, da moramo naprej podpirati te države z razvojno pomočjo in zagotoviti sredstva za ponovno izgradnjo. Evropska unija je pripravljena nadaljevati eh, podporo tem ljudem, ki so bili prizadeti zaradi ciklona, s pomočjo humanitarne pomoči, s pomočjo razvojnih orodij in instrumentov civilne zaščite cikloni, poplave, izbruhi bolezni se bodo še nadaljevali v Južni Afriki, blizu Indijskega oceana. Torej, podnebne spremembe so tu, to niso lažne novice, to smo že večkrat slišali in strinjam se s, kol s kolegom s kolegico Zelenih in s kolegom Gero Salomom, res je, moramo se lotiti teh težav in ponosen sem, da EU daje zgled na tem področju. Zlasti zato, ker smo mi najpomembnejši akter pri izvrševanju pariškega sporazuma. Se opravičujem, kolega, popolnoma se ne strinjam z vami, da Evropska unija ni takoj se odzvala na ciklon lahko gremo v naš center in bomo videli, kakšen je bil program, da boste videli, kaj smo storili. Tako da, da, zelo sem ponosen za ta center za nujne odzive, kajti, ko smo dobili zahtevo, smo se takoj odzvali. Vse agencije OZN, vsi lokalni, vse lokalne organizacije so že prepoznale pomen evropske organizacije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 Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, hvala za to razpravo. EU in države članice vodijo pri odzivu na to katastrofo. Obnova bo trajala dlje kot naše predsedstvo. Ko je naš zunani minister govoril na odboru za razvoj januarja, je dejal, da je treba zmanjšati tveganja in da je pomembna humanitarna pomoč, da sta to dve prednostni nalogi romunske predsedstva na področju humanitarne pomoči. V Južnji Afriki smo priča ogromnim katastrofam in to kaže na to, da moramo še veliko storiti na obeh področjih. Naš humanitarni odziv mora slediti našemu Eh, eh, prizadevanju za razvoj, ko bo, eh, ko bo najhujše mimo, moramo pomagati državam, da povečajo svojo odpornost na prihodnje katastrofe. Dejansko se povečuje tveganje zaradi podnebnih pojavov. Moramo sodelovati, zato da bi zagotovili, da da se zmanjša število žrtev in škode. Hvala še enkrat za vašo pozornost. Ja, dank, äh, die aussprach... Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena. In predlagam, da kar nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izjava podpredsednice komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Libiji. Visoke predstavnice še ni z nami. Tudi gospoda Prede še ni z nami. Tudi gospe Valenciano še ni tu. Težave imam zaradi tega, ampak vidim, da je gospod Tenok tukaj, tako da dobite vi kot prvi besedo. Izvolite. Hvala lepa. V času, ko naj bi se obe strani usedli za mizo v eh, Libiji in se dogovorili o volitvah, Eh, vidimo, da Haftar in njegove sile se borijo za nadzor nad eh, Tripolisom. In to bi lahko bilo zelo škodljivo za možnost miroljubne rešitve, lahko je prišlo do nadaljnega nasilja in kaosa. Torej, mednarodno priznana vlada je bila uh, opozorjena na to, da lahko pride tudi do nove begunske krize, seveda zelo, če se bo situacija poslabšala. Poročilo kaže na, na to, da številni eh, se pridružujejo raznim milicam v Libiji in to moramo upoštevati. Situacija je zelo, zelo zapletena. Veliko akterjev je opletenih, tako da je pri najveliko tvegan. Uh, Eh, pogajanja v okviru Združenih narodov so edina miroljubna rešitev, ki jo imamo. EU in države članice morajo eh, podpirati takšna pogajanja in to z enotnim glasom. Tisti, ki menijo, da je Haftar nekdo, ki bi lahko uvedel red v to kaotično državo, eh, bi jim povedal naslednje. Več poročil je objavljenih ki kaže na to, da to ni najbolj smiselno. Torej, malo dokazov je, da bi on dejansko lahko na dolgi rok um, vladal tej državi. Hvala. Hvala lepa, gospod Tenok. Najlepša hvala. Vidim, da je pravkar prispela visoka predstavnica in vem, da je ta teden, ko imamo zadnji plenarni teden, vse nekoliko postavljeno na glavo, to opažamo vsi, tudi v mojem urniku je tako, ampak sedaj sem zelo vesela, gospa Mogherini, da vam že lahko predam besedo. Izvolite uh, in prosim, da podate izjavo o razmerah v Libiji. Ah, gospa predsedujoča, Nedavno eskalacija nasilja v Libiji se je začela v trenutku, ko je prišlo do mo mo realne možnosti za mir. Uh, libijska narodna vojska, ki jo vodi Haftar, je napadla Tripolis ravno takrat, ko je generalni sekretar uh, ZN obiskoval Libijo in ko je prišlo do uh, tega, da je še obstajal potencial, da bi lahko imeli nov začetek za Libijo. Evropska unija si je prizadevala že skoraj eno leto skupaj eh, z Združenim narodom in posebnim poslancem, da bi pripravila nacionalno konferenco v Libiji, ki bi, s katero bi pripravili volitve v okviru ustreznih eh, pogojev. Vendar vidimo eh, tudi pripravljenost vseh Libijcev, državljanov Libije, da bi šli naprej, da bi se združili in ustvarili mer in enotnost v državi, v državi ki ima ogromne potencijale za to, da napreduje, ima veliko vero na voljo in pač res veliko potencijala. Nacionalna konferenca še vedno predstavlja upanje za celotno državo. In nekaj dni pred to vojaško eskalacijo sem bila sama skupaj z Guterešem in generalnim sekretarjem Arabske lige in predsednikom Afriške unije in Hasanom Salamedom, eh, posebnim odposlancem OZN na vrhu, kjer smo se pogovarjali o podpori eh, libijskemu procesu, ki bi uh, pomagal k napredku in združitvi in miru te državi. Napad na Tripolis je napad na upanje, napad na kon konkretno možnost za doseganje miru v Libiji. To smo že videli v preteklosti. Ko je mir konkretna možnost, se zgodi, tudi tu vidimo, da odpor proti miru postane močnejši. In sedaj se soočamo z številnimi žrtvami, tudi civilisti so žrtve. In pravzaprav je sedaj nekakšen šahmat na terenu. Situacija je blokirana, torej mm, frontna linija je blokirana, vendar prihaja do napadov z uporabo orožja, ki ga ne bi smeli uporabljati v Libiji. In eh, zakaj? ne moremo eh, najti vojaške rešitve v Libiji. Če se bo vojna nadaljevala, bo prišlo le do nadaljnega trpljenja. In če kdo želi vojaško zmago, bodo pač vsi drugi izgubili. Edini scenarij, ki bo dober za vse Libice, je to, da se izpogaja politična rešitev. Če libijske strani ne bodo našle takšne rešitve, ki bo dobra za vse, potem bo to težko in to bo škodovalo, torej, če ne bodo takšne rešitve, bo to slabo za vse Libice in za celotno regijo. Danes sem se pogovarjala s posebnim odposlancem z N. Hasanom Salamejem in naš, najradile povezano in EU podpira njegovo delo na dnevni osnovi. Danes eh, smo, smo ga, še, ga še bolj podpiramo in sicer pri treh usmeritvah. In tu smo z EU in državami članicami bili enotni. Prvič, moramo postaviti humanitarne koridorje, moramo spoštovati humanitarno mednarodno pravo. Drugič, treba je spostaviti premirje, ne mudoma. Združeni narodi bi se bili pravni pogajati glede tega. Tretjič, moramo se zadeve znova lotiti politično in čim prej spostaviti nacionalno konferenco, zato da bodo Libici, eh, Libike in Libici vseh generacij in vseh delov Libije imeli priložnost, da povejo in začrtajo pot naprej. To so tri elementi, ki uh, so pomembni za EU, za OZN, pa gotovo bi tak pristop lahko podprli tudi drugi mednarodni akterji. Ne le Libijci, ne le regija trpi zaradi tega. Begunci in imigranti, ki so sedaj zaprti v uh, centrih za eh, pridržanje, in uh, delamo na tem, da bi jih evakuirali in da bi jih spravili v uh, varnejše dele. In, uh, sodelujemo z agencijami OZN, vendar seveda uh, pogoji na trenu so vsaj na slabši. Zato pozivamo vse akterje, da omogočijo evakuacijo teh centrov za pridržanje na trenu. Uh, tako je tudi zahteval visok eh, komisar Brandi prejšnji teden. Torej, eh, v zadnjem letu smo dosegli veliko napredka, veliko migrantov je eh, prostovoljno bilo vrnjeni domov, tisti, ki pa so potrebovali mednarodno zaščito, pa so dobili mednarodno zaščito s pomočjo kanalov OZN. No, sedaj pa je prišlo do te eskalacije vojaškega konflikta. Nekaterim se to seveda zdi uh, grožnja in se bojijo, da bo eh, več beguncev, vendar to je tudi grožnja za življenja tistih, ki so ujeti v Libiji. In sedaj so oni še bolj ogroženi in mm, skupaj z agencijami OZN skušamo uh, rešiti življenja in skušamo izprazniti centre za pridržanje. Uh, in zaradi vojaških uh, spopadov je vse to veliko težje. Naj povem, da je nujno, da, znova nadalju, da se znova nadaljuje pogajanja. Mednarodna konferenca s pomočjo Združenih narodov je edina uh, možna rešitev. Uh, različne pobude lahko uničijo ta proces in to gotovo ne bi bilo koristno v tem trenutku. Uh, treba je zagotoviti humanitarne koridorje, spoštovanje mednarodnega prava, uh, premirje in vzpostavitev nacionalne konference čim prej. In pri tem moramo zagotoviti polno sodelovanje Libicev. Ko rečem Libici, govorimo o Libikah in Libicih. Radi bi tudi pohvalili Libike, ki so bile pogosto v senci, ko so sodelovali v političnem procesu v težavnih okoliščinah in EU skupaj z OZN moramo spodbujati tudi vlogo žensk pri pogajanjih in pri procesih sprave. Torej, želimo podpreti delo OZN želimo združiti evropejce. In v preteklosti smo videli različne pristope, vendar sedaj menim, da vse države članice EU se zavedajo, da je naše skupno delo tisto, kar je potrebno, da ne bo prišlo do tega, da bodo šli Libici v različne smeri. In to seveda zmanjšuje uh, možnost enotnosti s pomočjo političnega dialoga. Jasno smo povedali prejšnji teden, da ima Evropska unija združeno stališče, da govorimo o imenu 28-terice in sedaj pozivam vse regionalne akterje in vse mednarodne akterje, da se združijo in podprejo delo Združenih narodov, da podprejo politično perspektivo za dialog v Libiji. Zato, da ne pride za zunanje razloge za še nadaljno delitev znotraj Libije. Torej, hm, potrebujejo skupno podporo. Hm, moramo si prizadevati za to, da pripeljemo vse akterje za mizo in da najdemo skupno perspektivo za Libijo v stabilnosti in miru. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod Preda, izvolite minuto. Eh, merci, eh, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica. Razmere v Libiji prejšnji teden so res obžalovanje vredne. Februarja smo bili priča sporazumu med uh, uh, predsednikom sveta Saradžem in eh, generalnim Haftarjem. In eh, zdelo se je, da bo prišlo do volitev. No, general Haftar pa je opustil ta scenarij in se je odločil, da bo državo potopil v kaos. S tem je tudi ogrozil civilno prebivalstvo in s tem seveda tudi spodkopava eh, možnosti za mirno prihodnost v Libiji. In eh, on ima uh, večjo podporo zunaj Libije kot znotraj Libije. Popolno, popolnoma strinjam, popolnoma strinjam s tem, kar pravite, treba se pogajati in vojaško reševanje stvari mora biti izključeno in moramo Hafterja prisiliti k temu, da se odpove takšnemu pristopu. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa za skupino SND, gospa Valenciano, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nimam kaj dosti dodati temu, kar je dejala visoka predstavnica. To je edini smiselen pristop za Evropsko unijo. Zgubili smo nekaj časa in nekaj držav članic je nekoliko mm, časa potrebovalo, da so razumele, da je podpora Haftarju nekaj nevarnega, kajti Haftar bo vedno pre predlagal vojaško rešitev in le dialog med Libici je to, kar bo omogočilo izgradnjo saj do določene mere stabilno Libijo in brez vojne. Libija je tudi zelo blizu nas, zato je ključnega pomena, da smo združeni, da govorimo z enim glasom, da podpremo od posebnega poslanca Združenih narodov. Moramo podpreti eh, to, da bi skupaj z Evropsko unijo in Afriško unijo našli nek političen sporazum in se ne smemo pozabiti na begunce. Tudi to situacijo smo začeli kar dobro upravljati, vendar se zdi, da bodo v prihodnih mesecih znova bistveno bolj ogroženi. Torej, mi v socialistični, mi, mi v socialistični poslanski skupini podpiramo delo vsake predstavnice. Hvala lepa. Dankeschön. Hvala lepa. Gospod Tenok je že podal stališče IKR, tako da sedaj dobi besedo gospa Spinelli v imenu GUE NGL. Hvala lepa. Vojna v Libiji se ne bo mirno razrešila, zato pozivam visoko predstavnico, da jasno govori o migrantih, ki so ujeti v taboriščih in ne prihajajo k nam. evakuacije so sedaj zelo omejene, to po podatkih UNHCR in operacija Sofija bi morala imeti nove ladje, zato da ne, ne bi prišlo do novih potopitev. Sredozemlje je edina pot rešitve in blokiranje te poti je uh, zločin proti človeštvu. Libija je vedno bolj nevarna država in potrebujemo humanitarne koridorje in moramo tudi poskrbeti za to, da dobijo migranti uh, Eh, hrano in vodo. In eh, zdi se, da v sredozemlju ni več iskanja in reševanja, temveč zgolj iskanje in vračanje. In EU je pravzaprav so udeležena pri tem in me zanima, kako se odzivate na to, da smo pravzaprav soodeleženi pri teh zločinih, ki se dogajajo migrantom. Hvala v imenu zelenih ali gospa Lohpilar. Izvolite minuto. Hvala, gospa predsednica. Prav je, eh, da je Evropska unija podpirala prizadevanja znotraj OZN, vendar pa je ta angažiranost za mirovni proces bila neuspešna. Kdor pa sedaj vidimo, da možnost, da bi zmagala ena stranka in da bo prišlo do večje stabilnosti z več eh, eskalacije, se moti. Države članice Evropske unije se ne smejo v tem sporu eh, postaviti na eno ali drugo stran temveč bi morali strankam v sporu jasno povedati, da je rešitev možna le za pogajalsko mizo. Boji, ki trajajo v Libiji za begunce, tam pomenijo dodatno nevarnost. In res je sramotno, da Evropska unija, ki je svetovala z Libijsko obalno stražo, še vedno prispeva k temu, da se v to državo vračajo begunci, kjer jim grozijo grozne zlorabe. Evropska unija pa skuša sedaj izboljšati situacijo v teh taboriščih, vendar Evropska unija pri tem ni bila uspešna. Sedaj, ko prihaja do eskalacije nasilja, je treba storiti vse, da bi rešili življenja ljudi v teh eh, centrih za pridržanje in da jih rešimo od tam. Hvala, sedaj pa gospod Kastaldo v imenu EFDD za minuto. Hvala, spoštovane poslanke in poslanci. V Libiji je pač očitno vojna in tu imajo tudi jasne črte Saudska Arabija, Rusija in drugi akteri in tudi države članice so se upletle v to igro in skušajo eh, pravzaprav tu sodelovati. Francoska eh, deklaracija je nekakšno nekaj, kar nas lahko le eh, skrbi. In Francija je proti evropski resoluciji proti Haftarju. Dragi kolegi kakšno igro pa zelo mi igramo. Imeli smo sporazum iz Ahna in od takrat Macron spodkopava evropsko zunanjo politiko. V teh osmih letih libijske nočne more se zgolj nadomeščajo diktatorji in želim naj Makron pride sem in odgovori na naša vprašanja in sname svoje maske. E ja. V imenu ENF, gospod Borgezio, za dve minuti. Hvala, gospa predsednica. Poročila italijanskih služb govorijo o tem, da je zelo veliko beguncev in migrantov, ki so trenutno v Libiji, in so pripravljeni oditi v Italijo. To je zelo velika težava in prizadevanja visoke predstavnice nam ne dajo veliko upanja glede tega, kaj bi lahko EU koristnega prispevala k rešitvi kratkoročno in zlasti zato, da ne prije od tega, da e, Libija zapade v popoln kaos torej imamo eh, boj Haftarjevih eh, sil in eh, Sradževih milic in torej general Haftar še ni vstopil v prestolnico in torej situacija je sedaj šele takšna, da je težko reči, ali imamo državljansko vojno v Libiji ali ne. To je morda nekoliko, to je morda priza, nekoliko pretiravanjem in uh, morda je to zgolj način, da bi odprli italijanska vrata za nove valove migrantov. In zelo uh, pomembno je povdariti, da je za Italijo zelo pomembno, da sodeluje v procesu ponovne vzpostavitve miru v nekem območju, ki je zelo pomembno za Evropo. In prav tako se moramo zavedati navzočnosti džihadistov v tej regiji. In torej, Italija ima še eno odprto veleposlaništvo v Eh, Libiji in je pripravljena eh, sodelovati. To se mi zdi veliko eh, bolj pomembno kot pa delo Evropske unije, ki ni dovoljšno. Nepovezani poslanec dobi besedo zdaj še gospod Epitidejo za minuto. Hvala lepa, gospa predsednica dogodki v zadnjih nekaj tednih v Libiji kažejo znova, kakšne napake eh, je Evropska unija naredila na področju znane politike pri tej državi. Države članice v sodelovanju z ZDA so eh, pregnale eh, Gaddafija, vendar pa to ni pomagalo. Državo so potem pustile na nemilost ISIS-u in drugih strankov milic in skupin, ki se spopadajo. Po številnih spopadih so sile generala Haftarja sedaj uspele prevzeti zadnjo utrdbo ISIS-a v mestu Saftar. Vendar pa to ni prispevalo k miru, kajti zatem je general Haftar napadel Tripolis, da bi ga osvojil. Zdaj moramo biti odločni. Libija je afriška država, ki ima največje naftne rezerve. To pa nažalost pomeni, da se bo državljanska vojna nadaljevala in vplivala bo tudi na sosednje države, kot tudi na Evropsko unijo z migranti. Hvala lepa, sedaj pa eh, govorniki v imenu, eh, v lasnem imenu, sedaj pa vas prosim tudi, da se bolje držite odmerenega časa kot vaši predstavniki političnih skupin. Najprej dobi besedo gospod Brok za minuto. Gospa predsednica, gospa podpredsednica, kolegice in kolegi. To kaže, da nismo imeli zahodne ali pa uh, evropske strategije po koncu Gaddafija. Marsikaj smo si prizadevali, vendar pa uh, nikoli nismo dobili stvari pod kontrolo. Mislim, da tukaj za to ni kriv zgolj eden, tukaj smo, so krivi vsi, vendar pa vidimo, da imamo tukaj državo, ki jo lahko delimo na vzhodni del, ki ga danes zastopa Haftar, ki želi sedaj zavojevati še drugi del in eh, obstajajo tudi zgodovinski razlogi za to. Potem pa imamo po drugi strani legitimno vlado, ki je bila postavljena z mednarodno pomočjo, ki eh, naj bi stvari poenotila. Morda bi gospodje tam nekoliko, lahko bili nekoliko tišje. Žal zdaj ugotavljamo, da je včasih dobro, če imajo evropske države različne stike, tako da potem lahko obe strani pripeljamo za pogajalsko mizo. Če si pogledamo tam situacijo z migranti, vidimo znova različne skupine, nekatere skupine, ki jih ne nadzoruje niti Tripolis, niti gospod Haftar in zaradi tega prihaja do te katastrofalne situacije. Gospa Mogherini, prosim, da v teh ali pa še boljših razmerah poskrbite za to, da bodo se nadaljevale reševalne akcije, hkrati pa, da se bo nadaljeval boj proti tihotapcem z ljudmi, kajti to je najhujša oblika kriminala in mislim, da moramo biti tukaj močnejši. Hvala, gospa Ajala Sender, za minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Da, eh, znova žal je Libija eh, priča vojaškim spopadom, eh, številne smrte žrtve eh, so že na terenu in moramo misliti na libijsko prebivalstvo, ne pa, da razmišljamo o naši vlogi, mislim, da bili učinkovitejši. Zato podpiram to, kar je dala visoka predstavnica. Zelo pomembno je vaše delo ravno zato, da najdemo rešitev, da najdemo premijer premjere, multilateralno premjere, torej da bomo presegli evropska preseganja in razlike. Bilo bi zelo negativno za Libice, za žrtve, za migrante, da bi se eh, da bi se mm, na Libiji pravzaprav kresale naše predvolilne razprave. Ko gre za Libijo, moramo biti res združeni in vsi predlogi visoke predstavnice in posebej kot poslanca Združenih narodov so tu zelo pomembni in prosim, ne mešajmo volilne kampanje z življenji Libik in Libijcev. Um, uh, Hvala lepa. EKR er bi želela povedati, da se je v sistemu uh, zgodila napaka. Seveda bom seznam um, poklicala tako, kot uh, je bilo predloženo, zato dobi sedaj besedo gospa Fotiga za minuto. Kriza v Libiji hitro, se hitro um, krepi in preprečiti moramo nadomestno vojno, ki se uh, odvija. Pozivam k trenutnemu prenehanju sovražnosti in k temu, da se strani vrnajo k pogajalski mizi. Prav tako pa je treba narediti konec agresiji gospoda Haftarja. Če bi Tripoli spadal, bomo morda uh, priča novemu migracijskemu valu. In ta zna biti res velik. Podpiramo mirovni proces, ki ga vodi OZN, prizadevamo tudi prizadevanja eh, posebnega odposlanca OZN, pa tudi vaša prizadevanja, gospa eh, podpredsednica, visoka predstavnica. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Le Breton za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Vojska Haftarja je napadla Tripolis. Vlada nacionalne enotnosti se upira. Zadeve so zaskrbljujoče. Gre za destabilizacijo Libije in to bi lahko imelo grozne posledice za celotno regijo in tudi na Evropo. Zato je upravičeno, da Evropa poziva k premirju. Misija OZN ni uspela doseči premirja in v varnostnem svetu prihaja do blokade zaradi američanov in rusov. Američani želijo, da Haftar neha napadati, Rusi pa želijo, da bi obe strani prekinili z vojskovanjem libijski konflikt je dejansko izraz vpliva obeh velesil ampak ne samo tega kot rusija tudi francija podpira haftarja in to italija franciji očita evropa je razdeljena zato ne more imeti dovolj besede pri tem obžalujem dejstvo da francija ne bo kos svoji nalogi Francija je prispevala k destabilizaciji Libije, zato ker se je Sarkozy takrat odločil, da pomaga pri pacu Gaddafija. On bi moral zdaj poiskati rešitev. Vendar biti moramo složni, kajti Haftarjeva invazija bi lahko povzročila še več migracij in v Italiji naj bi bilo že 6000 migrantov, ki se pripravljajo na pot v Italijo. Dejansko pa jih je 800 tisoč, ki bi lahko šli proti Evropi po ocenah notrenega ministra Italije. Italija je za 90 odstotkov v enem letu zmanjšala število migrantov iz Libije. Mislim, da moramo biti složni. Hvala. Ja Gospod Celefranka za minuto. Eh, hvala, gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica poslanke in poslanci odpadca Gaddafiega režima je Libija v zelo nestabilnih razmerah. In to je privedlo do situacije, eh, v kateri ni nobenega nadzora in milice se borijo za nadzor. In ima, sedaj imamo dve vladi, e, eno v Tripoliju in eno drugo, in drugo v vzhodnem delu eh, države. In kaj lahko stori Evropska unija? Kot je dejala vsaka predstavnica, mora skušati ohraniti mirno kri, mora se prizadevati za premirje in treba je upoštevati embargo za obe strani. Moramo se izogniti humanitarni krizi morajo pomagati tisočem migrantom, ki so sedaj v grozljivem položaju in Evropska unija mora podpreti prizadevanja za stabilnost, za pravno državo in mir s pomočjo dialoga med samimi Libici, kot je tudi povedal generalni sekretar OZN Antonio Guterres v Libiji nedavno. To je zelo pomembno, ne le za to državo, temveč tudi za celotno regijo in tudi za interese Evropske unije. Evropska unija mora delovati enotno, skupaj, kot so povedali že nekateri kolegi. Uh, hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospod Fleckenstein, za minuto. Ja, kolegi. Kolegice in kolegi, seveda je očitno, da imamo sedaj različne vojaške opcije, ki pa jim je, naredila, jim je treba narediti konec, kot je rekla visoka predstavnica. Treba je spoštovati premirje, obe strani pa morate znova eh, se zavezati k političnemu dialogu in se odeležiti v mirovnem procesu, ki ga vodi OZN do politične rešitve uh, mora priti, glede tega se strinjamo, vendar pa lahko to razpravo uh, eh, počgemo le, če povemo, da je naša dožnost, da k temu zelo dejavno tudi prispevamo k temu, da bi izboljšali razmere v Libiji, kajti tudi mi imamo delno krivdo za te razmere, kakršne so, kajti uh, to, če. Ob, uh, ovržeš diktatorja, ne da bi razmišljal o tem, kako bo potem, je to neodgovorno, kot vidimo tudi na primeru uh, Libije. In to je zgolj primer, kako se Zahod ne bi smel uh, obnašati. Vendar ni bila Evropska unija tista, ki je to sprožila, gospod Epitidejo, s tem več so bile to posamezne države članice in drugi zavezniki, ki so povzročili ta kaos. In Evropska unija in visoka predstavnica